države eh, skladno s členom 135 poslovnika. Tako da bomo takoj začeli eh, s prvim takim primerom in sicer eh, Ibrahima Halave, ki mu grozi smrtna kazen. Gospod Korao ima minuto. Sì, grazie Presidente. Bene, Ibrahim Alawa rischia la. Hvala predsedujoči. Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen eh, in sicer zaradi različnih, eh, različnih kaznjivih eh, dejanj, zlasti pa zaradi udeležbe na protestih. In odkar se tu gre za občutljivo situacijo, potreben je dialog z državami. In kot vemo, se v celi okolici odvijajo vojne, vendar pa se zakona ne sme zlorabljati in groziti nekomu smrtno kaznijo za, iz takih razlogov. Zato je potrebno izvesti vs, pritisk, da bi Ibrahimo Halavo izpustili. Hvala lepa, gospod Denis Maker gevangen in een cel in egypte geslagen en gemarteld zo bracht de ierse. predsedujoči ibrahim halawa v egiptu eh, ki eh, je pri dvajsetih eh, obtožen Eh, samo enega zločina in to je za izražanje eh, svojega mišljenja. Potrebno je ljudem podoliti možnost, da eh, lahko spregovorijo o političnih mnenjih. Ne pa poseči po avtokratskem pristopu. In pravzaprav se sedaj to odvija. Eh, na enak način, kot je bilo že pod Mubarakom. Zato je treba pozvati egiptovske oblasti, tu ne gre samo za Ibrahimo Halavo, temveč za mnoge druge eh, zapornike, vendar pa lahko služi tudi kot primer za druge v tej regiji. Gospa Sargentini, minuto in pol gospod predsedujoči e, ibrahim ibrahima so aretirali ko e, mu je bilo samo sedemnajst let bil je mladoletnik in ko vidimo kaj se dogaja z mladoletniki oziroma z otroci v zaporu e, ni dobrega je tudi primer s stotinami drugih ki so tudi v zaporu in gre za množične eh, procese in sicer samo zato, ker ljudje nekaterim oziroma oblastem ne ugajajo. In ta Egipt, za katerega naprimer je rečeno, da je potrebno eh, imeti z njimi posebno sodelovanje, posebne odnose, zato da bi stabilizirali razmere v regiji. Vendar Ugotovimo lahko, da je to država, ki je nasprotno destabilizirala to regijo. In eh, šlo je za nasprotovanje Mubaraku v tem primeru. In Zdi se, kot da se bo sedaj ponovno začelo dogajati isto. In Ibrahim, Ibrahima je prav gotovo potrebno izpustiti, vendar pa odvračamo pogled in ničesar ne naredimo za egiptovsko prebivalstvo, ki eh, se ga zatira. Tu so naprimer tudi evropski novinarji, ki eh, so jih obsodili v okviru procesa Alžizira. Zahtevamo zahtevamo eh, pravico za te eh, ljudi. Gospa Martin, eno minuto. Hvala lepa smo irski državljani in smo tudi evropski državljani. In v tem kontekstu Ibrahim Halava je dejansko bil mladoletnik, ko so ga eh, zaprli. Zato je potrebno zahtevati brezpogojno takojšno izpustitev Ibrahima eh, Halave. Brezpogojno pravim, kaj ti eh, prebil je že. Eh, več kot 800, 800 dni v zaporu. In To Ibrahim eh, Halava je oseba, ki ga je Amnesty International proglasil za ogovornika vesti. In eh, množični procesi pa seveda niso nikakršno jamstvo za pravično sojenje. In zahtevamo brezpogojno izpustitev. Irska vlada je to storila skladno s predsedniškim odlokom 140 hkrati pa so tu tudi prizadevanja irskih oblasti, pa tudi mojih kolegov v parlamentu, že ob številnih priložnosti, zlasti Lynn Boylan naprimer, eh, in eh, potrebno se je eh, spomniti tudi njegovega primera. Hvala lepa. Gospod Kelly, minuto. Najprej bi se zahvalil vsem skupinam v parlamentu za njihovo sodelovanje pri oblikovanju te resolucije. Dosegli smo soglasje glede resolucije. Zahvaljujem se tudi soavtorjem, eh, zlasti eh, Lynn Boylan in eh, Anne Hutton. In tudi same so dale pobudo za oblikovanje te resolucije. Uh, potem je potrebno vedeti tudi, kakšna je vloga Egipta v tej regiji sveta ta primer Ibrahima Halave pa je primer, ki je povsem nespremljiv. 17-letnik, ki so ga uh, ujeli avgusta 2013, ki so ga areterili in obdržali v zaporu vsta čas v strašnih razmerah. In to je nasprotno z vsemi človekovimi pravicami, zlasti pa konvencijo o otrokovih pravicah. In uh, irska vlada uh, in vsi, ki pri tem uh, sodelujejo, morajo prepričati egiptovske oblasti, da Ibrahimo halavo izpustijo in uh, da mu omogočijo povratek domov. Lin Bolm, minuto. Sama eh, bi zaželela dobrodošlico eh, tudi eh, Ibrahimovim sestram, ki so sodelovale pri tem prizadevanju. In Ibrahim je bil mladoletnik, ko so ga areterali in ki se je znašel na množičnem sojenju. Eh, mislim, da je dobro, da je tu podpora celotnega političnega spektra, zlasti pa irskih kolegov. Tu je tudi vsebina in celoten primer Ibrahima Halave in Ibrahim je uspel napiti iz zapora nekaj beležk. Eh, sedaj je moj 20. rojstni dan, je zapisal, preznujem ga sam in pošiljam najboljše želje vsem tistim, ki verjamejo v svobodo in eh, ki jo branijo. In, eh, Ne poznam vas osebno, vendar eh, stalno molim za to, da eh, bo možno eh, začrtati to pot v svobodo. Hvala lepa, gospod Bojlen. Gospod Panceri, eno minuto. Ibrahim Halava se sooča z obtožbami, ki so še posebej resne in na to je potrebno spomniti. Samo zato, ker je protestiral v Kajru leta 2013, avgusta 2013. Takrat mu je bilo 17 let in je bil, samo, in je bil mladoletnik. Egiptovsko sodišče tega ni upoštevalo, kar pomeni kršitev eh, pravic, eh, pravic mladoletnikov. Ibrahima so tudi mučili in z njim slabo ravnali, ga maltretirali. Grozi mu celo smrtna kazan. Egipt je obsodil na smrt pet oseb. Ena od teh oseb je bila stara imela enako starost kot Ibrahim. Vsakršna obsodba na smrtno kazen je zgrešena, toliko bolj, eh, če je bila oseba, ki eh, v času aretacije mladoletna. Moram reči, da smo izjemno zaskrbljeni in zahtevamo njegovo takošno izpustitev. Najlepša hvala. S tem smo pri kraju s političnimi eh, skupinami. Sedaj pa so na vrsti drugi poslanci, gospod Hes. Pridružujem se kolegom pri tej skupni, eh, eh, skupnemu predlogu oziroma predlogu resolucije in poslanka Bojlen je zlasti veliko naredila v tem oziru. Ne gre za, eh, za primer nekoga, eh, ki je egiptovski državljan, je tudi, eh, ki je irski državljan. In tu imamo evropsko zakonodajo in od Evropske unije pričakujemo, da bo verjela v te pravice in pričakujemo tudi od držav, s katerimi imamo odnose, da bodo spoštovale, spoštovale te pravice. Ta parlament govori z enim glasom in to tudi že želim, zlasti pa, da eh, tudi spregovorimo o tem predsedniškem odloku, ki je potreben in ki naj omogoči Ibrahimu Halavi, da se vrne domov. Eh, govoriti moramo torej enoglasno eh, in tudi v, konkretno v tem primeru Ibrahima Halave. Hvala lepa. V imenu SND, gospod Vajden Holcer. Hvala, gospod predsedajoči. Primer Ibrahim Halava je tragični primer, ki kaže, kaj se lahko človeku zgodi v državi, kjer človekove pravice ne jemljajo resno. Gre za to, da je treba dokazati, da mu kršijo pravice. No, on ni edini primer. Govorimo o sistematični kršitvi. Uh, načel pravne države in človekovih pravic v Egiptu. In slabo je, da se to dogaja ravno v Egiptu, ki je strateški partner Evropske unije in ki naj bi igral posebno vlogo v boju proti terorizmu. Ampak, drage kolegice in kolegi, stabilnost v Egiptu in mora biti enaka pravni državi in spoštovanju človekovih pravic. Sicer je to Eh, lonec na paro, ki grozi, da bo kmalo eksplodiral. Ja ja- Najlepša hvala. Na vrsti je gospa Šake. Gospod komisar, kolegi, v Egiptu je pravično sojenje, temeljne pravice, svoboda izražanja, vse to je teptano, prihaja do žrtev, egipčani, ki zahtevajo svobodo, eh, pravijo, da je represija večja, kot je bila pod Mubarakom in predtem eh, ne smemo, si ne smemo zatiskati oči. In eh, tu je tudi lažen občutek stabilnosti. In eh, ali menim, da eh, muslimanska bratovščina spodbuja eh, svobodo izražanja in vse te vrednote? Odgovoriti moram eh, nikalno. So pa podporniki muslimanske bratovščine, eh, ki so eh, kot leta 2013 menili, da bi Ibrahim Halava eh, moral eh, veljati za nedožnega, dokler se mu ne dokaže krivda in je en od 420 so obtoženih, vendar je prišlo do odložitve tega sojenja. Eh, in glede na to, da je Ibrahim irskega državljanstva eh, in da je bil mladoletnik eh, v tistem obdobju, pomeni, da je potrebno zahtevati njegovo takojšno izpustitev. Gospod James, eno minuto. Good morning. Eh, imamo pregovor eh, v britaniji ko govorimo o slonu eh, v britaniji pravimo slon je bil pojedel. Eh, prostoru. Gre za kršitev človekovih pravic in eh, tu gre celo za dva slona v dvorani, kajti ta drugi je eh, Turčija. Gre za zlorabe človekovih pravic, tu pa razpravljamo sedaj o gospodom, gospodu Halavi. Turčija je sedaj na tem, da prejme tri, bo prejela tri milijarde, milijarde evrov in vendarle je eh, notorno eh, krši človekove pravice. Obžalujem, da bo vse skupaj pomenilo še naprej dvojne standarde, če ne bomo, eh, če ne bomo spremenili pristopa in če se ne bomo ukvarjali s temi dvojnimi mirili, ki jih uveljavljamo v tej dvorani, ko gre za to vrstne primere. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa je imeno nepovezanih poslancev gospod Epitidejos. Najlepša hvala, gospod eh, predsedajoči. Ibrahim Halava je mlad irski državljan, ki je od leta 2013 v zaporu eh, v, eh, v Kajru skupaj z 392 soobtoženimi. Obtožen je cele vrste kaznjivih dejanj, med drugim naj bi tudi storil uh, umor. Vendar njegov proces je takšen, da krši vse človekove pravice. Več kot dve leti je že v zaporu, v nemogočih pogojih, nima nobene zdravljivske nege in grozi mu izvršitev smrtne kazni. Eh, Egipčani pravijo, da ne kršijo njegovih človekovih pravic, naštevajo vsa kazniva dejanja, ki naj bi jih bil storil, ampak eh, predsednik države bo morda ga pomilostil, na to pa ne moremo računati. Primer Halave je eden od mnogih primerov kršitve človekovih pravic. Evropska unija ne more obračati oči več stran. In eh, prav je, da irsko veleposlaništvo sledi njegovemu procesu in eh, ugotavlja, kaj se z njim dogaja. Evri, eh, Egipt ima tesne gospodarske stike z Evropsko unijo in mislim, da se to ni izkazalo kot nekaj, kar jemljajo zelo resno in pristno v zvezi s primerom Halava. Vsekakor bi bilo dobro, da bi Eh, ustrajali v vseh pogovorjih z Egiptom na spoštovanju človekovih pravic. Veste, da se to dosti krat dogaja tudi v drugih primerih. Hvala. Sedaj pa gospod Venta. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Ibrahim Halawa je imel 17 let, ko je skupaj z 439 ljudmi v Kajru protestiral in ko so ga prijeli skupaj z vsemi, grozi mu smrtna kazen. 12 ljudi je bilo samo letos eh, obsojenih na smrtno kazen v Egiptu. Eh, izvajajo, izvrševajo samo pravice do združevanja in večkrat se je zatekel k eh, gladovni stavki in eh, ugotavljamo, da postopek proti njemu in so obtoženim nikakor ne poteka v skladu z mednarodnimi standardi. Mučijo ga in zato pozivam egiptovske oblasti, da halavo evropskega državljana takoj izpustijo. Eh, Egipt mora tudi ratificirati konvencijo, ki pre prepoveduje mučenje in smrtno kazen. Hvala, sedaj pa gospa Geringer de Oedenberg. Hvala, gospod predsedujoči. Primeri kršitev človekovih pravic so nekaj, kar povzroča veliko zaskrbljenosti v javnosti. Egipt eh, ne spoštuje temeljnih pravic do združevanja, do svobode govora in tako naprej. Primer Ibrahima Halava je tukaj očiten primer. Več kot dve leti je že v zaporu, je eden od več kot 500 tih eh,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 v priporu in v zaporu umrlo, njemu grozi tudi zelo resen, resen konec. Mislim, da je treba pozvati egiptovske oblasti, da brezpogojno spustijo vsega, njega in vse ostale, ki naj bi kršili človekove pravice. Vsakdo ima pravico do poštenega sojenja v, na objektivnem in neodvisnem sodišču. No, Egipt teh načel ne spoštuje. Hvala. Hvala. S tem smo prišli do konca seznama govornikov, ki sem ga dobil. Trije želite sodelovati v postopku Catch the Eye in vsi trije boste dobili vsak eno minuto. Prvi je gospod Polč. Děkuji za udělení slova, pane. Najlepša hvala za to, da ste mi dali besedo, gospod predsedujoči. Sam zagovarjam človekove pravice povsod in vedno. Zato sem šokiran s pličo tega primera. Gre za irskega državljana, za evropskega državljana in naše delegacije Evropskega parlamenta veliko krat potujemo po svetu, na to bi spomnil. Dosti krat je treba razmisliti o tem, da bi kakšno posebno delegacijo poslali tudi v Egipt, da se pogovorimo z egipčanskimi oblastmi o tem, kako ravnajo z našimi državljani. Ne morem si predstavljati, eh, da bi bil v koži tega eh, človeka. Čaka in čaka, da bi eh, bil vključen v pošten, pošten Eh, nosojenje. Tudi delegacije Evropske unije po svetu so tiste, ki bi morale bolj delovati. V Egiptu ne gre samo za Ibrahima Halavo, gre tudi za balskega državljana, ki je priprt tam in zato bi želel povdariti, da je treba obiskati morda včasih tudi te države. Hvala, gospod Marijas je naslednji. Hvala, predsedajoči. Govorimo o irskem državljanu Ibrahimu Halawa, o državljanu Evropske unije, ki mu grozi smrtna kazen v Egiptu zaradi sodelovanja na demonstracijah v Kajru. Egiptovske oblasti še niso sprožile eh, sojenja proti njemu, stalno prelagajo začetek sojenja in grozi mu smrtna kazen. Leta že traja ta situacija in pozivamo egiptovske oblasti, da izpustijo Ibrahima Halavo. Izražamo solidarnost vsem irskim poslankam in poslancem v Evropskem parlamentu. Evropska unija mora še naprej pritiskati eh, na svoje partnerje, kjerkoli in kdorkoli so, da odpravijo smrtno kazen. Hvala. Hvala. Gospod Jakovčič je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Ibrahim Halawa je irski državljan. Je državljan države članice Evropske unije in poleg te razprave, ki je nujna v Evropskem parlamentu, moramo zahtevati od visoke predstavnice in od našega odbora za sodelovanje z Egiptom, da takoj sprožijo razpravo z egipčanskimi prijatelji o tem, kako osvoboditi gospoda Hamasa, kako preprečiti najhujše, namreč eh, smrtno kazen. Egipt je naš partner, naš prijatelj, z Egiptom želimo sodelovati, vendar Egipt ima tudi svoje obveznosti do Evropske unije, zlasti, ko gre za naše državljane za državljane naše irske, naše države članice. Od predsednika Sizija zahtevamo, da se svojim dekretom razreši to situacijo. To bi bil najboljši način in to bi pokazalo najbolje, da Egipt resnično želi sodelovati z nami. Hvala. Gospa Megenes, eno minuto. Hvala, predsedujoči. Poslušam to razpravo in nihče se ni zahvalil vsem poslankam, vsem političnim skupinam, vsem državam članicam za podporo irskemu državljanu. Zato se sama zahvaljujem za to. Upam, da si boste vzeli k srcu današnjo razpravo, ampak še bolj kot to, upam, da bodo egipčanske oblasti razumele našo uh, zaskrbljenost. Z njimi je treba sodelovati, da najdemo razrešitev. Razrešitev pa je izpust gospoda Halave, tako da lahko potuje spet domov k svoji uh, družini. Slišali smo, kako trpi v zaporu. Ne moremo si predstavljati, kako trpi. Včeraj smo pri podelitvi eh, nagrade Saharova slišali o podobni situaciji. Torej upam, da bomo prišli vsekakor do pozitivnega rezultata tudi v zvezi z njim. Hvala. Gospa Gilders, eno minuto. Hvala gospod predsedujoči. Upam, bo današnja razprava vsaj nekoliko eh, potolažila nekatere družinske člane Ibrahima Halavo, ki so tukaj. Ampak naj spomnim na naslednje. Ne gre samo za primer kršitve človekovih pravic, temveč tudi kršitve pravic otroka. Ibrahim je bil 17 let star, ko so ga priprli. Koliko drugih je še v zaporih pri tej starosti, koliko jih je umrlo v zaporih. Ne moremo si predstavljati, kako je biti otrok v takšnih okoliščinah. Predstavljamo si, kaj če bi to bil naš otrok. In Ibrahim je naš irski državljan, zato upam, da egipčanske oblasti poslušajo našo zaskrbljenost in da si bodo vzeli k srcu našo zaskrbljenost. Torej gre za pravice otroka in ne samo človeka. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Klun. Eno minuto. Hvala predsedujoči, hvala, da lahko sodelujem v tej razpravi. Na začetku se zahvaljujem vsem tistim, ki so podprli ta predlog resolucije. Zlasti pa čestitam poslanki Lynn Boylan za njeno ustrajanje in delo na tem. Pozdravljam družinske člane Ibrahima Halawe v naši sredi najbolj pomembno v tej razpravi je po mojem mnenju to, da ta mladi človek, Ibrahim je bil otrok, 17 let star mladoletnik, ko so ga priprli in mislim, da je to treba upoštevati. Sedaj je star 20 let, dolgo je že torej v zaporu in kot drugi apeliram na egipčanske oblasti, da priznajo, da je on naš državljan, da je evropski državljan in da prisluhnejo našemu pozivu, da ga izpustijo, vrnejo svoj, njegovi družini. In treba je vedeti, da takšen mlad človek, katerega sojenje je, se prestavlja iz dneva v dan, je torej v zelo težkem položaju. Je pa bil mladoletnik, ko so ga priprli 17 let star in to je pomembno dejstvo, ki ga je treba upoštevati. Hvala. Hvala. Komisar, sedaj pa ste ponovno poslušali to razpravo in eh, poslušali ste ne samo naše irske poslanke in poslance, temveč vse in njihovo zaskrbljenost. Hvala. Seveda nas vse skrbi ta možnost, da bi eden od naših državljanov se lahko soočil s smrtno kaznijo. Ibrahim Halawa, irski državljan v Egiptu, se sooča ne samo z možnostjo dolgotrajne zaporne kazni, temveč eh, celo smrtne kazni. Natančno spremljamo njegovo situacijo od priprtja leta 2012. Podpredsednica Mogherini je v rednem stiku z irskimi oblastmi, pa tudi z egipčanskimi, ki jim je izrazila svojo zaskrbljenost. Poleg konsularnih naporov moramo mi vsi narediti vse, da ga takoj izpustijo iz nemogočih eh, pogojev, v katerih je priprt. In eh, na irskem sodišču, če je že treba, bi mu bilo treba eh, soditi. To je seveda del našega širšega konteksta eh, preprečevanja kršitev človekovih pravic v Egiptu. Lansko leto smo začeli prvi dialog po petih letih z, letih z Egiptom o človekovih pravicah. In pri tej priložnosti in pri drugih poudarjamo egipčanskim partnerjem, da morajo evropske in svetovne standarde eh, spoštovati. Med drugim tudi prepoved množičnih sojen eh, odpravljanje izreka množičnih kazni. Smo seveda odločno proti smrtni kazni v vseh okoliščinah in še naprej se bomo pogovarjali z Egiptom o področju pravosodja v okviru relevantnega dialoga, ki ga vodimo uh, v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom. Še naprej bomo ustrajali na tem, da je treba izboljšati potek eh, sodnih eh, procesov v Egiptu, zlasti, ko gre za priprte, ki niso odlasli. Zlasti, ko gre za mladoletnike, ki pa jim sodijo tako, kot da bi bili odrasli. Vemo, da je bil Ibrahim Halava star 17 let, ko so ga prijeli. Sistematično bomo tudi govorili o množičnih sojenjih, kar je kršitev pravnega procesa, ko gre za ugotavljanje in to v poštenem procesu eh, kazenske odgovornosti posameznikov. Takšne množična sojenja so povezana tudi z nespremljivimi pogoji pripora, kar je v neskladju z devetim členom Mednarodne konvencije o državljanskih in človekovih pravicah. Poročali vam bomo o tem, kako se trudimo izboljšati situacijo, ko gre za človekove pravice v Egiptu in računamo tudi na vašo stalno podporo pri tem. Hvala. Grazie. Grazie al komisarju Stiljanides. Buongiorno. Hvala komisar Stiljanides. Dobar dan vsem. Dobil sem sedem predlogov resolucij o katerih bomo glasovali.